Prejšnji teden sem bil v Turčiji na uradnem obisku. Sestal sem se s predsednikom in govoril v parlamentu. Imel sem tudi sestanke s predstavniki civilne družbe. Govoril sem tudi s patriarhom Bartolomejo o situaciji katolikov v državi. Namen je bil, da bi obnovili eh, pogajanja za pristop Turčije, da bi spodbudili turško stran, da bi bolj pozitivno pristopala k reševanju ciperškega vprašanja tudi v času ciperskega predsedovanja sveta. Govoril sem o potrebnih reformah na področju svobode govora, svobod žensk in manjšin. Zagotovili so mi, da bo se kmalo začelo delo na področju nove ustave. Kot veste, so bile sedaj prve uh, volitve v Egiptu, po tem, ko je bil odstranjen Mubarak. In vsi želijo sodelovati v političnem življenju države, tako oblast kot tudi civilna družba se morata tukaj povezati in zagotoviti, da bodo rezultati volitev odslikavali voljo ljudstva. Poleg tega so tudi potekale splošne volitve v Moroku. Na podlagi ustavne reforme bo novi parlament imel nove pristojnosti in nove odgovornosti. Evropski parlament je pripravljen sodelovati na tesnejši način s maroškim parlamentom. Enako velja seveda tudi za egiptovski parlament. Obžalujemo pa, da opazovalci za volitev Evropske unije niso bili povabljeni ne v Egipt, kot tudi ne v Maroko. To je poseben ukrep za zagotavljanje demokracije, da se torej povabijo takšni opazovalci na volitve. Zato eh, obžalujemo to dejstvo. Kot veste, je še več takšnih vročih točk v Severni Afriki na Bližnem vzhodu. Vse to pozorno spremljamo. In eh, podpiramo tako eh, vsa pričakovanja, kot tudi vsega, uh, imamo eh, tudi čustva ljudi v teh državah. Sedaj pa še nekaj uradnih obvestil. Informuje, že zgodnje z artikulem trečim. Uste... Skladno z tretjim in četrtim odstavkom tretjega člena poslovnika 21. novembra 2001 je odbor za pravne zadeve potrdil pristojnosti Kenta Johanssona poslanca in eh, soglasno glasoval eh, za potrditev mandata tega poslanca. Z